otwieram posiedzenie komisji rolnictwa. Dobro jutro vsem skupaj. Začenjamo za sejo odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, na kateri vas prisrčno pozdravljam. Začeli bomo s prijetjem dnevnega reda. Naj povem, da Jutri, 4. decembra, ne bomo imeli eseje, ker je odpovedana. Ne bomo imeli izmenjave mnen za italijanskim senatom in predstavniškim domom. Naši pristojni člani se žal tega točke ne morejo deležiti, zato odpade. Potem imamo tukaj točko 13 in 14 glede kloniranja. Na osnovi odločitve konference predsednikov. Gre v skladu z členom 55 za skupni, skupno sejo z odborom za okolje. tako da bo ta seja upravljena na skupnem sestanku. Prihajam na spritje zapisnika seje 6.7. oktobra 2014. Doslej nismo dobili nobenih pripomb k zapisniku 6.7. oktobra. Če ne bomo dobili pripomb, bo zapisnik sprejet. Naj opozorim, da imamo tolmačenje v 19 jezikih, eh, žal pa ni estonščine, litovščine, maltiščine, slovaščine. Prihajamo na točko 4. Gre za avtonomne trgovinske preferencijale za Republiko Moldavijo. Gospod Rebega je pripravljalec mnenja. Zdaj bomo glasovali o tem eh, mnenju. Mnenje bomo posredovali pristojnemu odboru, to je INTA, kjer bodo o tem glasovali še v tem tednu. Gospod Rebega, želite besedo? Želite podati nekaj pred glasovanjem? Izvolite. Skupaj s kolegom Filipom sva uložila predlog spremembe in e, rad bi ga le na kratko predstavil, tako da boste vsi uh, vedeli, zakaj gre. Gre za pomoč, eh, ki uh, smo uh, jo zagotovili kmetovalcem zaradi ruskega embarga. Ta pomoč je bila nezadostna in uh, Situacija evropskih eh, kmetov se je poslabšala tudi eh, zaradi ugodnejših carinskih dajatev za Moldavijo. Najlepša hvala v tej smeri, Krita. Predlog spremembe. Hvala lepa. Zdaj prihajamo na glasovanje. Glasovali bomo. O uredbi sveta, ki je tukaj predvidena, gre torej za avtonomne preferencijale za Republiko Moldavijo. Bomo glasovali. gospod Bonano. Se opravičujem, ker se nisem javil že prej. Povsem se strinjam z tem, kar je povedal moj kolega Ferran. Gre za glasovanje, ki ga bomo uh, imeli. Uh, ruski embargo eh, je po mojem mnenju neumna poteza, eh, za katero eh, plačujejo le evropski kmetje. Evropska komisija se gre tvegane igrice in rezultati zagotovo niso dobri. Jaz sem župan. Ali boste vsi razlagali svoje predloge sprememb, to je nesprejemljivo. Če bodo vsi razlagali svoje predloge sprememb, ne bomo nikoli prišli do glasovanja. Ali lahko uh, razložim, zakaj gre ali ne? Kdo govori? Tarabella, tvoj prijatelj. Prosim, prekini takoj ali lahko zaključim z prispevkom. Ali lahko zaključim? Prosim za primerno vedenje. Ne bomo odpirali razprave, smo pri glasovanju, zato vas prosim, da ostanete zmirni. In zdaj prehajamo na glasovanje o predlogih sprememb. Eh, obžalujem, da je zadeva postala neprijetna. Menim, da so glavne točke tega akta znane in tudi nesporazumi. Seveda lahko komu dam besedo, vendar pa ne želim odpirati razprave. Lahko vam omogočim pripombo. Prva pripomba je že zaroščala. Se upravičujem, da je prišlo do takšne zmede, zdaj bomo glasovali amanma ena. Predsedujoče ga prekinjajo. Ali lahko podam uh, svoj prispevek do konca? Očistiti te, te eh, slušalke, kaj ti nikakor ne ustrezajo eh, sanitarnim zahtevam, umazane se, potem pa govorite o čiščenju. No, še ena neumnost, takoj prekini, preidimo na glasovanje. Stres, stres, stres v gočinah radnih je slibska. Bela skupaj se raje. Vplival na naše ja samopočutje, na samo življenje. Prosim, prosim za mir. Vsi so preglasili predsedujočega. Prosim, da se vedete primerno poslancem. Glasujemo torej v prvem amadmaju. Kdo je za prvi amadma? Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? Hvala. Držani? Hvala. Predlog spremembe je zavrnjen. Prehajamo na predlog spremembe 2. Kdo je za? Hvala. Proti? Hvala. Vzdržani? Predlog spremembe je s tem zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Prosim, da dvignete roke. Kdo je proti? Hvala. Tudi zavrnjeno. Predlog spremembe. Tudi ta predlog spremembe je zavrnjen. Se bomo glasovali o mnenju in sicer v elektronske obliki. Če nimate več eh, pripomb. Prosim, da uporabite svoje glasovalne kartice. Začeli bomo z glasovanjem. Glasujte, prosim. Glasovanje tva. Razumije, že Mogel zamknuti glasovanje? Glasujte, prosim. Mislim, da lahko zdaj počasi zaključimo glasovanje. Yes. Imamo jedno osobo za dužo from EPP, jedno osobo za dužo from... Imamo en glas preveč iz ELS in pri SND tudi en glas preveč. Prosim, da to popravite. Zdaj je v redu. Hvala lepa. Konec glasovanja. 35 glasov za, 5 proti, dve osebi pa sta se vzdržali. Najlepša hvala vsem. Zdaj pa bi vas resnično prosil, da v prihodnosti pokažete primerno vedenje v odboru. Tako glasne razprave so resnično odveč. Prihajamo na naslednjo točko, to je peta točka dnevnega reda, gre za javno predstavitev na temo ekološke pridelave in označevanje ekoloških proizvodov. moja naloga je, da podam uvod v to predstavitev. Gre torej za pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov. kar je del priprave zakonodajnega poročila. Gospod Hojsling je poročevalec eh, na to temo. Mogoče počakamo kako minutko, da naši gosti najdejo mesta, očitno jih je primankuje. Mogoče bi lahko poskrbeli za to, da eh, gostje zauzamejo tista mesta, ki so ostala prazna zaradi odsotnosti članov odbora. Mm, tako da prosim, osebe iz sekretarjata, da poskrbi za naše goste, ki stojijo v dvorani. Gospod Peti Kajnen je pristojen za poročilo odbora Envi, pri nas je tudi predstavnik odbora Regi. Pripravili smo, torej pred nami je seznam strokovnjakov, ki se deležujejo te predstavitve. Vsi bodo dobili priložnost eh, kaj povedati na to temo. Najprej bi predal besedo poročevalcema, najprej poročevalcu iz odbora Agri, gospodu Hojslingu, potem pa bo besedo dobil poročevalec iz odbora Envi, potem pa še gospa Majs iz odbora Regi. Gospod Häusling, gospod poročevalec, beseda je vaša. Ja, dank, uh, das... Hvala lepa, gospod äh, predsednik, in hvala lepa tudi za izraženo zanimanje za to predstavitev. Vidimo, da je zmanjkalo prostih mest. Äh, tukaj imamo predlog, ki ga je marca pripravila komisija. Gre za popolno revizijo ekouredbe, ki je pripeljala do burnih razprav Eh, parlament mislim, da mora to uredbo bistveno spremeniti v mnogih točkah, tako da bo uporabna. Naj omenim samo nekaj točk, ki so vredne kritike in ki so predmet javne razprave in sicer uvajanje ničnih mejnih vrednosti za škodljive snovi. ekološko kmetovanje poteka v komercialnih okvirih, eh, zato je to zelo velik problem za to vrstno kmetovanje. Vprašati se moramo, ali je to resnično smiselno, če želimo si izboljšati ekološko kmetovanje, ne postane boljše, kot je že, ampak če je to prava pot, eh, v to dvomim. Nekatere stvari v uredbi bo treba jasneje definirati naprimer pojem regija je eh, pogosto uporabljena beseda, govorimo o regionalni oskrbi z krmo, ampak eh, več o tem ne slišimo, ne vemo, kaj natančno to pomeni. To je nekaj, kar bo nam v parlamentu povzročalo eh, velike težave, ker imamo cel kup pravnih aktov, ki so v končni fazi predvsej problematični. Nisem načeloma proti delegiranim aktom, ampak s tem puščamo komisiji predvsem manevrskega prostora in lahko sama odloča, kako bo opredelila izvajanje določenih zadev, s tem pa se zmanjšuje pravna gotovost. Vprašanje nadzora, kontrole je ponovno bistvena točka. Nadzor naj bi se prenesel na vzven iz GD Agri. Mm, na to, kot drugi, gledam zelo kritično. Nadzor odstaja pomemben eh, bistveni del ekološkega pridelovanja in ga je treba tudi ustrezno izvajati. Seveda ga moramo izboljšati, mislim, da se tukaj vsi strinjamo, ampak eh, nalogo prenesti na vzven je po mojem napačni ukrep. Tukaj gre tudi za težave pri prestrukturiranju obratov. Trenutno imamo močan trend ekološkega kmetovanja, zato se moramo ukvarjati s tem ali še bolj zaustriti pogoje za prestrukturiranje obratov. Po moje bi morali olajšati takšno prestrukturiranje. To je povezano tudi s tem, da moramo olajšati pot od komercialnega kmetovanja na ekološko kmetovanje, ne pa ga oteževati. Zato je kar nekaj stvari, o katerih lahko razpravljamo v okviru te uredbe. Zdaj smo na vrsti v parlamentu, tudi svet razpravlja, ampak mislim, da mora parlament eh, ustrezno prilagoditi uredbo tako, da bo to ustrezalo pridelovalcem in tudi potrošnikom. Mislim, da bo današnja javna predstavitev prinesla pomembne, pomembna spoznanja glede tega, kako bolj jasno opredeliti ta pomemben sektor kmetijstva. Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście. Hvala lepa. To je tema, ki je že vzbudila precejšnje zanimanje in pozornost v javnosti. Tako da je zelo pomembno to, kar ste pravkar povedali, gospod poročevalec. Kot naslednjega bi prosil. gospo poročevalko iz odbora Envi, gospo Pietikajnen. E, gospa Pietikajnen tukaj. Ja, potem vam takoj predajem besedo, izvolite. Prisrčno pozdravljeni in beseda vaša. Hvala lepa, hvala lepa tudi za organizacijo te skupne javne predstavitve. Veselim se tesnega in dobrega sodelovanja z odborom Agri pri tej temi. Vsi vemo, da se trgi ekološke pridelave povečujejo in to rapidno povečujejo v Evropi, kar je nekaj dobrega. Se lahko to prinese eh, dodatni dohodek eh, pridelovalcem, ki so spremenili svojo proizvodnjo v ekološko v prihodnosti. Lahko to spodbudi tudi izvoz eh, kmetijskih proizvodov iz Evrope. Tudi popraševanje eh, potrošnikov se povečuje eh, in sicer po dobri hrani, za katero vedo, odkot prihaja in da je pridelana ekološko. Poskrbiti je treba, da bo kakovost ekološke pitlave dobra in vprašanje je, kako bomo izvajali inšpekcije, nadzor. Vsi vemo, da imamo velike delež eh, kmetovalcev, pridelovalcev, ki opravljajo svoje dužnosti, ki dobro delajo. Zato moramo kontrole izvajati na osnovi tveganja. Vendar pa moramo postriti nadzor, sploh ko gre za uvoz eh, proizvodov iz tretjih držav. Spomnili se boste škandala z konskim mesom in to vpliva na celoten sektor in to za precej časa. Seveda sprememb ne bomo dosegli takoj in jih ne bomo mogli vseh izvesti z to uredbo. Ampak lahko sprememo skupno politično stališče o tem, da v prihodnosti izvajamo inšpekcije na osnovi notranje revizije. Na ta način bi lahko zahtevali strožjo kontrolo v regijah, v katerih nimamo tako zanesljivih pridelovalci. Pridelovalci bodo imeli svoje notranje sisteme nadzora in revizije in to bi naj nadzorovala neka zunanja tretja stran in eh, taka podjetja bi bila registrirana v Evropski uniji. To smo si sposodili iz računovodskih eh, standardov in to lahko naredimo na ekonomskem področju. Vse vsa podjetja imajo svoje računovodstvo, potem pa imamo zunanje revizijske hiše, ki izvajajo zunanji nadzor nad temi podjetji, ki preverjajo njihove bilance in druge poslovne knjige. Tega ne počnemo mi, ampak to počnejo zunanje specializirane firme. In mislim, da bi morali ta pristop razviti dolgoročno tudi na tem področju. Če spostavila bi še nekaj drugih točk, stvari, ki bi se jih morali lotiti v našem parlamentu. Ena od teh stvari je, je vprašanje, ali mora biti celoten obrat eh, ekološki obrat, ali je lahko del kmetijskega obrata v ekološki pridelavi, drugi del pa v običajni pridelavi. Seveda na to vprašanje ni enostavnega odgovora, vendar bi si morali to problematiko natančneje ogledati. Potem pa imamo semenski in reproduktivni material. Pričakujemo rastoč trg na tem področju in če si želimo diverzifikacijo proizvodov, moramo imeti eh, večji manevrski prostor za uporabo semenskega in reproduktivnega eh, materijala, ki lahko prihaja iz eh, območje zune ekološke pridelave, vendar je treba seveda vzpostaviti ustrezne kontrole. Potem se moramo vprašati, kako bomo obravnavali vprašanje izpustov toplogrednih eh, plinov pri ekološki pridelavi. Tukaj so še tudi Drugi vidiki, pri katerih lahko dosežemo napredek in lahko najdemo bolj natančne definicije, ko gre eh, za dobrobit živali in pričakovanja na tem področju, ekološka pridelava eh, ne pomeni samo, da manjka kemični del proizvodne, ampak gre tudi za način pridelave, za organizacijo celotne verige. Kot smo že slišali, imamo tudi druga podrobna vprašanja, ki jih moramo rešiti. ko gre za opredelitve pojmov, vendar se ne bi tukaj izpuščala v podrobnosti, temveč se je pridružila predgovorniku pri vprašanju delegiranih aktov. Tudi to je zadeva, ki bi jo morali natančneje eh, proučiti in ugotoviti, ali nismo šli nekoliko predaleč. Lepa za pozornost, z veseljem bom prisluhnila vašim pripombah in se veselim prihodnega sodelovanja z vami. Hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj bi e, prosil gospod Majke, poročevalka za mnenje odbora regij. Ste tukaj lahko na kratko nekaj povete na to temo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala za to eh, priložnost, da podam svoje mnenje glede te pomembne teme. Sem predstavnica pokrajine Ovresel in eh, sem predstavnica v odboru regij ki bo eh, jutri glasoval o tem mnenju. Ne morem dovolj povdariti, kako pomembna je ta tema, saj bodo regije in mesta takoj čutile posledice teh sprememb. Podpiramo cilje komisije, vendar pa smo kritični do načina, kako naj bi eh, te cilje dosegli. Omenila bi nekaj točk. Najprej paralelno eh, na pridelava. Komisija pravi, da želi odpraviti to paralelno oziroma usporedno pridelavo. Eh, Se imamo precej obratov, ki izvajo mešano proizvodnjo. Tukaj lahko spodbujamo ekološko pridelavo. Komisija si želi tudi stotstotno eh, biološki izvorni material. Po našem mnenju gre to prehitro, ne moremo tega takoj uvajati. Potrebujemo realne roke. Odbor regij se prav tako ne zauzema za ločene posebn, ločena posebna pravila za ekološko proizvodno ali povedano drugače. Hrana je varna ali pa ni varna. Tukaj ne moramo imeti razlike med ekološkimi proizvodi in neekološkimi proizvodi. Tega torej ne odobravamo. Naslednja točka, četrta točka. Komisija predlaga uvedva zahteve eh, po rezultatih na osnovi ostankov, to v praksi po našem mnenju ni izvedljivo. Ekološki pridelovalec tudi ne živi v vakumu in mora tudi izpolnjevati svoje obveznosti eh, na socialnem področju, zato jih ne smemo preveč obremeniti. Komisija pravi, da želi zmanjšati obremenitve malih kmetov, vendar pa pri tem uporablja jo definicijo 5 hektarjev za malega kmeta. Kmet z petimi hektarji na nizozemskem ali kje drugje je velika razlika. Nekdo, ki ima 5 hektarjev v Franciji, je mali kmet, na nizozemskem je to lahko že veliki kmet. Zato moramo to upoštevati v opredelitvah pojmov pri tem se je treba pogledati tudi promet eh, posameznega kmeta in to bi bil boljši kriterij. Potem pa šesta točka, kot je bilo že omenjeno strani hoj, gospoda Hojslinka, gre za uvoze iz tretjih držav. Menimo, da morajo ostati dogovori, trgovinski dogovori transparentni vemo, da so lahko proizvodi različne kakovosti, zato moramo zagotoviti enako kakovost vseh uvoženih eh, proizvodov, ne glede na to, odkot prihajajo. Sedma zelo pomembna točka za odvor regi je eh, nadzor. Nadzorniki bi radi ohranili trenutni sistem brez analize tveganja ali pa bolj površne kontrole vmes. Odbor regij tukaj ne, um, nima kaj veliko pripomb, ampak teh sedem točk, ki sem tukaj omenila, je pomembnih za nas. Upam, da bomo ostali v stikih, da bomo izmenjali mnenje. Želim vam tudi veliko uspeha in modrosti pri sprejemu odločitev v parlamentu. Lahko se tudi zgodi, da bi se s povstrenim režimom zmanjša obseg eh, proizvodov, ekoloških proizvodov, ki so na trgu, zato moramo poskrbeti za to, da bo ta pridelava še naprej lahko živela in se razvijala. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev mnenja odbora regi. To mnenje bo seveda vplivalo tudi na to vprašanje. Zdaj pa prehajamo na predstavitve strokovnjakov. Najprej bomo slišali eh, dva strokovnjaka, potem bomo imeli čas za vprašanje in odgovore. Zdaj predajam besedo predsedniku Zveze za ekološko živilsko gospodarstvo iz Nemčije, dr. Felix Prinz Löwenstein podobil besedo, gospod doktor, izvolite. Prosim, da se držite odmerjenega časa za govor. Gospod predsednik, gospod in gospodje, zahvaljujem se eh, za priložnost, eh, da danes eh, spregovim tukaj v odboru in vam predstavim stališče nemškega ekološkega sektorja, in na nek način tudi evropskega ekološkega sektorja. Postavili ste mi sedem vprašanj, na katera bom poskušal odgovoriti. Prva se nanaša na načelno oceno te uredbe. Uredba si postavlja vprašanje, ali ekološko pridelava predstavlja alternativo za celotno kmetijstvo ali pa to naj ostaja mali segment, kjer bodo ostali skupaj manjši pridelovalci. Naše stališče je zelo jasno glede na dramatične posledice konvencionalnega kmetijstva na naravne resurse, še posebej na biološko raznovrstnost in funkcionalnost ekosistemov do svetovnih eh, mori in podnebnih sprememb, potrebujemo ekološko kmetijstvo kot pravo pot za razvoj kmetijstva. Čeprav eh, potrebujemo še veliko raziskav in eh, znanstvenih eh, ugotovitev, že zdaj ugotavljamo, da lahko gremo po tej poti, In vidimo, da je bistveno večje vprašovanje kot eh, ponudba in to kaže, da te možnost, teh možnosti ne izkoriščamo v dovoljšni meji. Zaradi tega se moramo posvetiti razširitvi ekološkega pridelovanja, ne pa, da ga potisnemo v majhno nišo, v katerem ne bo imel nobene vloge več v celotnem kmetijstvu. Drugo vprašanje se nanaša na mešane obrate zato da bi podpirali ekološko pridelavo in da bi lahko takšne obrate dobro nadzorovali, bi bilo v interesu vseh nas, da ne bi dopuščali mešanih obratov. Vendar pa moramo omogočati postopen prehod na eh, biološko pridelavo, pri čemer moramo upoštevati rezultate eh, raziskovalcev. V mnogih državah Evrope pa razumemo, da predvidena eh, poved mešane proizvodnje, mešane pridelave, lahko pripelje do zapiranja mnogih obratov. Tretje vprašanje glede ostankov. Ekološki biološki proizvod nastane, ko se pridelovali zraži vseh eh, eh, pravil in omejitev, ki veljajo za to vrstno proizvodno. Takšna procesna orientacija je bila vedno osnova ekološke pridelave in mora ostati komisija pa želi odgovornost eh, za zadeve, na katere ne more vplivati, prinesti na kmete. In to je nepravično in to bo preprečilo, da bi se kmetje na novo odločali za ekološko pridelavo. Lahko tudi praktično utemeljimo, zakaj smo proti mejni vrednosti in to lahko povem na osnovi lastnega kmetijskega obrata pri nas eh, pridelujemo zelišča. Zelišča, ki vsebujejo eterična olja, ki lahko navzimajo eh, snovi, ki so topne v maščobah, eh, kar pomeni, da naše rastline vase sprejemajo različne snovi iz okolja in zelo, zelo del. Redko se zgodi, da bi presegli mejno vrednost nič ena miligrama. Kljub temu čeprav nam to uspeva in raziskave kažejo, jo, da imamo v ekoloških eh, proizvodih bistveno niže obremenitve škodljivimi snovmi. Moramo razmišljati tudi o naslednjem. Če imamo predelovalca, ki prideluje zelišča za met in čaj, mora ta proizvajalec eh, računati s tem, da bodo v trgovini vzeli njegovo vrečico eh, iz police in če bo tam presežena vrednost nič cela nič en miligram, bo moral celo šaržo omakniti iz prodaje. In potem seveda ne bo mogel več od mene dobivati eh, proizvodov, ki so že eh, obremenjene. Tukaj imamo tveganje eh, odzema vzorcev, ustrezne analize. Vse to mu bo preprečilo, da bi od mene dobival proizvode, ki bodo imeli tudi sledove takšne škodljive snovi v sebi. In to pomeni da bi morali ti ljudje pro, proizvajati svoje proizvode na otokih eh, daleč stran od ponorelega sveta. To pa seveda ne gre. Lahko pa to omejitev uporabimo kot nek vzvod za tiste, ki te škodljive snovi spuščajo v ozračje. Ko imamo enkrat kontaminiran material, seveda ne moramo dobavljati svojih proizvodov, lahko pa soseda mogoče tožimo zaradi njegovih škodljivih snovi. Vprašanje pa je, kaj eh, povedati, če dobimo škodnino seveda od sodišča, ne morem pa svojega vina prodajati naprej. To je seveda drugo vprašanje. Kako bomo spravili kmete do tega, da prijidejo na ekološko prizvado, če morajo potem uh, že takoj se abonirati pri odvetniku, ki jih bo zastopal uh, in uh, bodo potem svoje sosede, s katerimi igrajo nogomet ali spijejo pivo zvečer v gostilni, uh, eh, vlekli pred sodišča. To ni prava, pravi način, zato moramo uporabiti pristope za tiste, ki škodljive snovi izpuščajo v okolje, ne pa tisti, v katerih proizvodi se znajdejo potem posledično. Čeprav vse delajo pravilno. Seveda mora biti kontrola ostankov uh, del nadzora. Že sedaj se z slučajnimi vzorci preverja, kakšne so vsebnosti škodljivih snovi v ostankih. In to je tudi prav. Seveda pa ima ekološka pridelava bistveno ostrejši režim nadzora kot konvencionalno kmetijstvo. In seveda bomo imeli vedno nadaljni razvoj teh inšpekcij, tega nadzora. Dobro je tudi, da si pogledamo tveganje pri pridelovalcu, ampak to počnemo že sedaj. Tam, kjer ni tveganja, naprimer v malo prodaji, kjer samo prodajajo eh, proizvode, ki jih ne predelujejo več, ki so že bili preverjeni, tam lahko samo občasno preverjamo. Če želimo razvijati naprej kontrolo bioproizvodov, kar je povedal gospod eh, Hojsling, nima smisla, da jih vključim v, v splošen nadzor eh, živil, kjer so ljudje, ki nimajo pojma o ekološki pridelavi. Moramo jih ohraniti tam, kjer imamo strokovnjake za izvajanje teh inšpekcij. Kar zadeva proizvode iz tretjih držav. Seveda moramo poskrbeti, da proizvodi, ki prihajajo k nam, izpolnjujejo pogoje ekološke pridelave. Moramo pa upoštevati, da so pogoji v raz državah razvoja popolnoma drugačni kot pri nas. Predvsem pa mora komisija dati na voljo ustrezna sredstva, ki bodo omogočala nadzor proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav. Drugače sploh ni treba uvajati novega sistema, če ne bomo teh stroškov nekako pokrili. Potem imamo tukaj eh, semenski material, krma. V Nemčiji imamo z mednarodno banko eh, semen zelo dobre izkušnje. To je zelo dober instrument za zagotavljanje transparentnosti na trgu in tudi za proizvodnjo ekološkega semenskega materijala. Tukaj smo dosegli že velike eh, uspehe v mojem obratu, ugotavljam, kjer imamo zelo specifične vrste in proizvode, da se povečuje ponudba ekološkega semenskega materijala. Kar zadeva krmo, še vedno smo uporabljali, ker je bila uporabljena krma iz konvencionalnih virov, ampak v zelo omejenem obsegu. In zaradi pomanjkanja, zaradi pomanjkanja in zaradi visokih cen je za vsakega eh, kmeta interesantno, da proizvaja eh, svoje lasno eh, krmo bogato z proteini. Zaradi tega tudi sami pridelujemo sojo. In zato se zelo zauzemam za to, da natančno eh, zagotovimo, da bomo imeli dovoljšno oskrbo z beglekovinsko bogato krmo, tako da zagotovimo osrezno oskrbo živali z proteini. Zato pa potrebujemo evropske in svetovne raziskovalne programe. In še zadnje vprašanje, kako je s temi delegiranimi akti? Bistveno je, da, os, da imamo osnovne menike ekološke pridelave že v osnovnem aktu. Ekološki pridelovalci morajo vedeti, kakšno krmo lahko dajo svojim živalim in kako jih eh, morajo rediti in katere dodatke lahko uporabljajo. Jasno mora biti, kako se izvaja biološki nadzor med podjetji, kontrolnimi organi, eh, državnimi organi in kmeti. To so bistveni elementi, ki odločajo o kakovosti bioloških oziroma ekoloških proizvodov in mora biti od vsega začetka jasni. Tukaj so tudi pravila, eh, ki se jih lahko prilagajamo glede na najnovejše spoznanja znanosti. Ampak eh, tu je treba pridobiti določeno poblastilo, za vsako poblastilo je treba preveriti, ali je primerno in ali so tukaj navedeni eh, vsi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. Komisija je tako sprejela celo vrsto delegiranih aktov in eh, mislim, da je to bistveno pretirano in veliko zadev ostaja nejasnih v osnovnem aktu. Zaradi tega moramo vse te poblastila, vsa ta poblastila komisije poručiti in ugotoviti, ali so resnično smiselna. Gospe in gospodje, razprava okoli nove uredbe kaže in vse bolj kaže, dlje kot traja, da potrebna je izboljšava in sprememba uredbe, ki je potrebna, lahko se izvede tudi v zakonodajnem okviru, ki ga že imamo. Če bomo to spremenili, bomo, zahtev, bomo povzročili bistveno več kršitev eh, kmetov in preprečili vstop kmetov na ta trg. V poslanci države bomo z starim sistemom zagotovili bistveno boljši nadzor in transparentnost nad tem sektorjem. Dali smo veliko svojih predlogov, kako izboljšati uredijo brez premembe sistema in to predstavljam tudi parlamentu. Na skupni cilj je, da ekološko pridelava, pridelavo oblikujemo tako, da bo omogočila trajnostno eh, pridelavo pod eh, zdržnimi pogoji. Najlepša hvala. Bardzo dziękuję i poprosimy. Najlepsza chwała sedaj bomo dali besedo našemu drugemu strokovnjaku. Sprašujem tudi, kdo želi besedo v času, ki ga imamo na voljo za vprašanje, zato da lahko bolje organiziramo čas za govor. V drugem sklopu bodo dobili besedo tisti, ki niso imeli priložnosti v prvem. Zato prosim, da to poštevate. Naš naslednji strokovnjak je gospod Jürgen Sanders, ki je raziskovalec v in, raziskovalnem inštitutu za podeželje, gozdarstvo in ribištvo. Izvolite. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Tudi sam bi se rad prisrčno zahvalil, da sem danes lahko tukaj in da vam dam vidik raziskovalca in svetovalca. S kolegi smo skupaj ocenili evropsko zakonodajo na tem področju. Uh, šlo je za ekspost oceno. Skušali smo ugotoviti, kako zelo učinkovita je ta zakonodaja pri doseganju rezultatov. Revizija te zakonodaje pa je usmerjena v prihodnost cilj je da bi ustvarili okolje za ekološko kmetijstvo za naslednjih deset petnajst let in da jim damo perspektivo rasti zelo pomembno je da upoštevamo to dolgoročno vizijo rasti ko sprejemamo zakonodajo in upravljamo revizijo pomembno pa je tudi da je ta uredba samo en inštrument za spodbujanje ekološkega kmetijstva. Pomembno je tudi dati na razpolago finančna sredstva, raziskave, razvoj in tako dalje. Cilj tistega je, ki spodbuja ekološko kmetijstvo, da upošteva vse te dejavnike. Na podlagi naše analize lahko rečemo, da dosledna politika doseganja rezultatov ekološkega kmetijstva je, da je tu dosti bolj pomembno, da damo na razpolago finančna sredstva, kot eh, da revidiramo uredbo. Pomembno je tudi, da gre za skupen trud vseh tistih zainteresiranih, ki delajo na evropski ravni, na državni ravni in tudi na regionalni ravni. Zelo pomembno je tudi, da se evropske inštitucije skupaj z državami članicami ukvarjajo zakonodajo, vendar pa se je tukaj pojavilo vprašanje, če bomo s tem lahko dosegli cilj, če bomo lahko spodbudili razvoj ekološkega kmetijstva, bomo res ustvarili strateški okvir. In takšen strateški okvir bi lahko omogočil, da bi na eni strani imeli politične pobude, ki bi jih lahko povezali z nacionalnimi pobudami, torej da bi lahko spodbudili zakonodajno pobudo in istočasno upoštevali informacije z področja raziskav in razvoja in jih potem upeli v ta strateški okvir. V tem okviru bi lahko vodili tudi strateški dialog z vsemi deležniki na tem področju. Kateri so skupni pricevi, pricevi načela za razvoj in rast kmeti, ekološkega kmetijstva. Kakšen je cilj ekološkega kmetijstva v Evropi, v posameznih državah članicah in v posameznih regijah? Samo potem postane bolj jasno, kaj menimo z razvojem, z rastjo, z spodbudo. Marca je komisija objavila osnutek spodbud za ekološko kmetijstvo. Tega so zelo kritizirali. Torej, po eni strani so kritizirali, da gre za delegiranje akte, torej gre za skupek, v katerega nimamo pogleda, po drugi strani pa imamo sistem biospecifičnih menjih vrednosti in naj razložim, zakaj gre. Pri ekološkem kmetijstvu obstaja načelo, da se ne uporablja zunanjih sredstev, koliko je to le mogoče. Če pa jih že uporabljamo, potem morajo biti tudi to ekološko, te ekološko predelane. To je osnovno načelo ekološkega kmetijstva. Torej, vprašanje je, naj sledimo temu načelu, se ga držimo, tudi če je boleče. Če se ga ne moremo držati, potem pomeni, da zakonodajni okvir ni pravilno zastavljen. Kaj ti ugotovili smo, da so izjeme ponekod postale pravilo. Naprimer, v Veliki Britaniji imamo dobi 2007 do 2011, kjer imamo 120 eh, odstotno odstopanje od pravil in prošnje za izjeme. Na nizozemskem pa jih je samo 9 odstotkov. Torej, po eni strani imamo konvencionalna semena, ki so cenejša in za tiste, ki prodajajo semena, pa so to zelo šipki, šipki pogoji za vstop v ta sektor. Po drugi strani pa je treba poštevati, da je Evropa zelo, zelo raznolika in da je tudi dostop do semen zelo raznolik v evropskih državah. In Zato se nam zdi bolj pametno, da bi razvili regionalne strateške načrte, ki bi bili resnično izvedljivi, glede na to, kar smo izkusili v preteklosti. Torej, da regije premislijo o tem, kako dosežejo svoje lastne cilje. Nekaj pa je jasno. Če želimo doseči ta cilj, potem potrebujemo pritisk. Pritisk na katerega se lahko prilagodijo vsi deležniki. Po drugi strani pa je treba poštevati, da ta pritisk nima prevelikih posledic, zato da ne bo prišlo do nasprotnega učinka. Torej gre za tako imenovan fine tuning, torej nijanse, zato da ugotovimo, koliko moramo resnično v kolikšni meri ukrepati in pritisniti, da ne bo škodljivo, vendar pa bo vseeno izvedljivo. Če rečemo, da morajo vsa sredstva prihajati iz ekološko pridelanih proizvodov, po drugi strani pa imamo lokalne in regionalna sredstva, ki mogoče ne bodo več na voljo in kot gre tudi za belekovinsko krmo. Naprimer, če želimo prehitro doseči teh 100 odstotkov, potem bo mogoče prišlo do tega, da trg ne bo hitro reagiral in da bo uvoz iz Azije narastel zaradi tega, ker trg ne more zadostiti vsega povpraševanja. 100 odstotna sredstva pomenijo tudi višje stroške. Te stroške treba tudi pokriti. Na podlagi naših analiz smo ugotovili, da potrošnik ve, zakaj gre pri ekološkem pridelovanju, vendar pa ne pozna podrobnih informacij in eh, vsebin Torej, če želimo odpraviti sistem izjem, ima to pozitivne, vendar pa tudi negativne posledice. Če želimo odpraviti sistem izjem, potem pomeni, da moramo za to plačati tudi ceno. Po mojem mnenju ta cena še ni natančno določena, kajti nimamo še natančnih analiz in informacij, ne vemo, kolikšni bodo dodatni stroški za določene države. Če, če želimo resnično imeti 100 odstotna ekološka semena oziroma eh, če bodo začeli uvajati beljakovinsko krmo. Torej, potrebujemo več podatkov za to, da bomo resnično imeli natančno ceno in da bomo lahko izračunali negativne posledice, potem analizirali stroške in se potem odločili, kako bomo ukrepali. In še en vidik. Ne dovoljene substance pri ekoloških proizvodih. Veliko pridelovalcev je dejalo, da gre za postopek nadzora in če pogledamo tukaj dokumente komisije in sistem nadzora ekološkega predelovanja, potem ugotovimo, da gre prvo se zaradi tega, da želimo harmonizirati sistem nadzora in da bomo po drugi strani tako povečali zaupanje naših potrošnikov. Zelo težko je oceniti sistem in postopek nadzora, ker imamo tako zelo veliko raznolikost v Evropski uniji. Samo 4 od 13 držav članic pa ima zakonodajno padlo, podlago za nadzor ostankov. Nadzori obstajajo zaradi tega, če, da ugotovimo, če gre za nepravilnosti in če ni prišlo do kontaminacije. Glede zaupanja potrošnikov pa imamo tukaj vprašanje, če lahko dolgoročno škodimo zaupanju potrošnikov, kajti če imamo ostanke pri določenem proizvodu in če je to težava, potem to velja za vse proizvode, ne samo za ekološko predelane. In če so ostanki pri ekoloških proizvodih velik problem, zakaj je prišlo v zadnjih letih do porasti popraševanja po ekoloških proizvodih? Od leta 2011 je porasel za 56 odstotkov, čeprav je prišlo do veliko škandalov zaradi ostankov. Seveda um, imam veliko več informacij, bolj podrobnih informacij in če želite staviti vprašanje, sem vam na voljo. Čau. Najlepša hvala za to predstavitev. Rad bi vam sporočil, da imamo tukaj med nami tudi strokovnjake iz eh, Kope. Uh, Kogeke, gospoda Plago iz IFO AMA in čisto na kratko bi jim rad dal besedo. Gospod Ruso iz Kopa Kogeke. Oui, merci, monsieur le président, euh, mesdames, messieurs. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da spregovorimo pri tej seji predstavljam uh, proizvajalce biološke hrane v Evropi in eh, zadruge in eh, povedati moram, da smo ugotovili, da je prišlo do povečanega popraševanja po uh, bioloških uh, proizvodih in Eh, do stagnacije proizvodnje v Evropski uniji ter povišanega uvoza. Vprašanje, ki se torej zastavlja, na katerega je potrebno odgovoriti predvsem za tehničnega vidika, je, ali že res želimo imeti vodilno vlogo na področju biološke proizvodnje in uh, ali eh, oziroma kako bo to vplivalo na naš imič v svetu. Potrebno je zagotoviti tudi solidarnost med evropskimi regijami, ki so izjemno raznolike. Biološka proizvodnja ni eh, povsem enaka povsod po Evropski uniji in to je torej vprašanje, na katerega bo eh, morala nova zakonodaja odgovoriti. Ja, če želimo imeti vodilno vlogo, potem je potrebno doseči rezultate na področju dodane vrednosti, na področju ustvarjanja novih delovnih mest. In poleg tega je potrebno upoštevati vse proizvajalce v eh, Evropski uniji. Le pet odstotkov eh, površine eh, Evropske unije je namenjene biološki pridelavi in zato je potrebno poskrbeti za usklajevanje. Eh, ne smemo eh, dovoliti še večjega raz, eh, razkoraka, še prav posebej na področjih intenzivne proizvodne. Tukaj govorim o proizvodnji žitaric, o proizvodnji semen. Potrebujemo vse eh, evropske kmetovalce in pustiti moramo odprta vrata vsem tistim, eh, ki eh, se želijo prosto odločati o prehodu na ekološko kmetijstvo. Potrebno je omogočiti tehnične prilagoditve, tukaj govorim o izjemah, vendar pa uh, morajo te prilagoditve uh, spremljati oziroma omogočati rast. Potrebno je omogočiti tudi mešano uh, proizvodnjo. To mora biti eden izmed naših ciljev. Uh, Na področju semen pa je potrebno vključiti Eh, mednarodno genetsko bazo, ki eh, se je postopoma razvijala in eh, sedaj imamo na voljo tudi nove vire. Enako velja tudi za vzrejo živali. Poleg tega pa je pomemben tudi sistem nadzora. Podpiramo to, kar je predlagala Evropska komisija na področju nadzora. Bil sem že predolg. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Gospod Plake. Sehr geehrter Vorsitzender. Gospod predsednik. Gospe in gospodje poslanke in poslanci, najlepša hvala, da ste nam dali možnost, da podamo tukaj kratko izjavo. Naša skupina IFOAM, ki je predstavnik ekoloških pridelovalcev, je pripravila konkretne predloge za razvoj te uredbe, predstavila je poglavja, ki jih je treba nujno obravnavati, kot je naprimer eh, proizvodnja perotnine. Že nekaj let intenzivno svetujemo komisiji, kot um, tudi fazni razvoj, v katerega smo vključili pridelovalce in kmetovalce. Komisija se je na žalost odločila za drug način, želi izvesti revolucijo ekološkega kmetijstva v nasprotju z željami pridelovalcev in s tem bomo imeli manj ekoloških proizvodov na mesto več. Zato zavračamo to revizijo in uredbo in pozivamo komisijo, da pripravi nov predlog na podlagi teh eh, predlogov za to, da bo Evropski parlament in svet dobil možnost, da izboljša ta, ta predlog in da bo tudi izvedljiv. Zakaj ta predlog ne bo eh, deloval in zakaj ne bomo dosegli skupnih ciljev? sedaj je v rokah Evropskega parlamenta in tudi sveta, da se odločita, če lahko delata z, s tem predlogom, če bi z deset tisoči predlogov sprememb lahko izboljšali to besedilo. Upamo na dobro sodelovanje vseh treh inštitucij in pozivamo, da se odzovete na želje biosektorja v Evropi. Najlepša hvala.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 poslance prosila za besedo. Zato bom dolil samo minuto in pol časa za vprašanje. Prosim vas, da se držite časa, da bomo imeli čas za vse vprašanje. Gospod Lincije, prvi. Poročevalec pacienci z področja, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam dve vprašanji. Eno vprašanje za vsakega eh, gosta. Prvo vprašanje za gospoda Löwensteina. Omenili ste kmetijska gospodarstva. Torej, imate primere, da so se gospodarstva popolnoma opredelila za ekološko pridelovanje. Torej imamo v tem sektorju gospodarstva, ki pridelujejo konvencionalne in ekološke proizvode. In dejali ste, da rok 2021 ni pravi cilj. Torej, mi, vi menite, da bi lahko odpravili takšen način v Evropi, oziroma da bi države članice to odpravile v tem času. In še vprašanje za gospoda dr. Sandersa. Na koncu vaše predstavitve ste govorili o zaupanju potrošnikov. Imamo tudi veliko ekoloških trgovin in tudi sam sem dobil vtis, da to pomeni, ker jih imamo vedno več, da obstaja veliko zaupanje potrošnikov. Torej vi namigujete naravno nasprotno, kot je dejala komisija. In še eno vprašanje princu Tolovenštajnu.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 sem med tistimi, ki ugotavljajo, da je proizvodnja predmet dinamike, ki je ne moremo spreminjati. In eh, zakonodaja mora podati ustrezen odgovor. Biološka proizvodnja postaja vedno eh, bolj zanimiva in prišlo je do nekakšnega izkrivljenega razvoja. Zato eh, je naša obveza, da si zastavimo vprašanje, kaj bomo storili na področju kmetijske proizvodnje na splašno. Razviti moramo lasten razvojni model. To je zelo pomembno in o tem moramo razpravljati. Kot ste dejali, obstaja. Uh, velik potencial na tem področju. Na ta način bi lahko zagotovili konkurenčno in pa trajnostno eh, proizvodnjo, ki bi zagotovila ustvarjanje novih delovnih mest in pa dodano vrednost na celotnem področju Evropske unije. Vendar pa tukaj ne gre za tekmovanje z tradicionalnimi eh, kmeti, eh, ampak za dodatno obliko proizvodnjo potrebno je zagotoviti tudi ustrezna sredstva in pa prihodnost za eh, ekološko kmetijstvo. Evropska komisija pa se bo morala soočiti z izzivom, kako definirati ekološko kmetijstvo. Če določamo skupen cilj, potem je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno definicijo. Najlepša hvala kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaari hahnille Najlepša hvala za zelo zanimivi predstavitvi. Najpomnejše tukaj je, da s prihodnjo zakonodajo spodbujamo ekološko kmetovanje. Nimamo namreč dovolj ponudbe. Rad bi zastavil vprašanje gospod princucu Lovenštajnu z vidika proizvajalcev, kaj menite, kako bi lahko ocena tvegan pomagala in če to ne pomeni preveč birokracije, če ne gremo s tem predaleč. Lahko bi prišlo do tega, da se veliko umestnih kupcev ne bo odločilo za ekološke proizvode in to bi lahko škodilo manjšim kmetijam. Kaj se bo zgodilo, preden bodo ti proizvodi prišli na poklice v trgovine? Kako bi lahko komisija rešila ta vprašanja? Najlepša hvala, gospod Ennju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej, meša na gospodarstva. V Združenem kraljestvu jih imamo več in so večja in kajti veliko ekoloških kmetij je moralo zmanjšati svojo proizvodnjo zaradi pomankanja popraševanja. Sedaj se sprašujejo, naj odnehajo ali naj se odločijo za izključno ekološko pridelovanje, bodo tako enostavno lahko uporabili ta sredstva za spreobrnitev in še semena. Tukaj moramo biti realistični. Semen je končno število. Če semen ne bo, bo prišlo do lakote in to pa se ne sme zgoditi. Torej, kmet se, odlo, se, um, kmet se odloči za odkup semen brez um, te površnje glazure in se potem odloči za ekološko obdelavo. Torej, če imamo konvencionalne kmetije, ki se ne odločajo za ekološko pridelovanje, pa imamo vsaj nekoga, ki proizvaja hrano in živila. Neorgansko predelamo samo eno vrsto pesticidov, pri ekološkem pa imamo eh, plug, druge vrste predelovanja in še veliko drugih zelo delovno intenzivnih načinov predelave. Dziękuję, pan poseł. Najlepša hvala, gospod Kužmjuk. Tuž, um, obe dvaj panovje. E, e, e. Najlepša hvala. naši strokovnjaki niso kritizirali predloga komisije, vendar pa je od drugih postalo jasno, da ti predlogi gredo predaleč in da bodo negativno vplivali na ekološko predelovanje in jo omejili. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Če prav eh, Evropska komisija podpira ekološko predelovanje, je to kmetijstvo mm, zelo omejeno in predstavlja zelo majhen odstotek celotnega kmetijstva. Zato ta pravila ne spodbujajo ekološkega pridelovanja. In še vprašanje za gospoda Solovenštajna. Omenili ste možnost, da bi odpravili mešano pridelevanje in da bi leto 2021 bilo mejno leto. V nekaterih eh, regijah imamo kar 40 odstotkov mešanih gospodarstv. In Zato je treba premisliti, če bi s takšnimi pravili omejili predelovanje. Najlepša hvala, gospod Erdoš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ekološki kmetje morajo imeti prednostne pogoje brez dodatnih premen. Takšno zakonodajo potrebujemo, kajti ta sektor raste in se zelo hitro prilagaja na zakonodajno uredbo. Gospod eh, Culevenštajn je dejal, da ta zakonodaja dobro deluje in zato se sprašujemo, če sploh potrebujemo revizijo. In še tretje vprašanje. Z vidika eh, varnosti živil bi morali prepovedati običajna semena v celoti. Najlepša hvala. In vprašanje za gospoda Zandersa. Eh, glede mejnih vrednosti. Mislite, da nismo zamudili priložnosti, da bi uvedli mejne vrednosti kot pri konvencionalnem kmetovanju? Kaj ti imamo? Torej, potrošnika, ki odkupi ekološke pridelke, zaradi tega, ker se jih prideluje na določen način. mogoče bi lahko tukaj uvedli še drugo vrsto ekološkega pridelovanja, naprimer premium. In še kmetovanje, kjer se osredotočamo na proces. Tukaj se moramo torej ukvarjati še z mešanimi gospodarstvi, z pridelovanjem semen in eh, bekelovinske krme. In še vprašanje za gospoda Lovenštajna imate vi kakšen predlog za prehodno obdobje, kajti vi ste iz prakse, torej bi radi slišali vaše mnenje in ga tudi upoštevali. Najlepša hvala, gospod Erikson. Najlepša hvala. V moji domovini se dogaja to, kar se dogaja tudi v številnih drugih evropskih državah. Eh, Popraševanje po eh, ekoloških eh, proizvodih je vedno večje. Državljane ta sektor vedno bolj zanima, pa tudi proizvajalce. Zaradi tega bo potrebno razmisliti o spremembi zakonodaje, kot jo je predlagala Evropska komisija. Mislim, da si je potrebno zastaviti vprašanje tudi eh, glede zaupanja v ekološke proizvode. Eh, Evropska komisija je dejala, da zaupanje ni dovolj veliko, ampak mislim, da se je zaupanje okrepilo. Evropska komisija mora seveda zagotoviti delojoči sistem nadzora. videli bomo, ali bo ta sistem eh, deloval. Veliko je eh, pesticidov, ki lahko ogrozijo ekološko proizvodnjo, še posebej, če se eh, kmetijske površine tradicionalnih kmetov nahajajo v neposrednji bližini ekoloških površin. Torej, Če sistem ne bo deloval, eh, bo eh, seveda zaupanje potrošnikov omajeno. Nadaljevati moramo eh, na osnovi izkušenj, ki so že bile zbrane na severu Evrope. Na severu Evrope ni dovolj ekoloških proizvajalcev. Pani poslov Helen Garcia. Gospa Iranska Garcia. Gospod predsednik, najlepša hvala za predstavitve. V Španiji smo vodilni pri ekološki pridelavi v Evropi in želimo proizvodnjo še povečati, zato pozdravljamo vse inštrumente, ki bi nas pripeljali k tem. 40 odstotkov gospodarstv je mešanih. Nismo še ugotovili prevar. Če bi odpravili mešana gospodarstva, bi to pomenilo seveda, da delujemo prično korektno, vendar pa bi z gospodarskega vidika bilo ravno nasprotno. Ne bi bilo bolje, da bi povečali nadzor, namesto da jih odpravimo tako, bi okrepili zaupanje naših potrošnikov. In še nekaj kmetijst, eh, krma, ki, ne proizva, ki ni proizvedena ekološko in čas te proizvodne v Španiji, bi to lahko pomenilo težave z oskrbovanjem eh, kmetij. Ne bi bilo bolj pametno, da bi uvedli strožji nadzor, namesto da vse to prepovemo. Eh, grazie, signor Presidente. Allora... Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Jaz bi rada povdarila, da kar zadeva ekološko kmetijstvo, nadzor ni dovolj učinkovit. In doslej so to številni proizvajalci izkoriščeni. Pogosto so bili podatki, ki so jih podali za namenom pridobitve eh, pomoči, eh, napačni in neustrezni. Zaradi tega je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor nad porabo evropskih javnih sredstev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Anton. Ja, gospod eh, predsednik, tudi jaz bi se rad zahvalil. Poročevalcem za predstavitev in eh, za uh, vse izkušnje, ki so jih orisali. Seveda je ekološko kmetijstvo dan danes eh, del vsakdanjega in uh, glavni izziv na tem področju je vzpostavitev zaupanja. Potrebno je zagotoviti enako oziroma podobno izvajanje pravil v vseh državah članicah. Uh, Potrošniki morajo vedeti, odkot prihajajo izdelki in vse navedbe morajo biti eh, na eh, označbah eh, na proizvodih. Potrebno je torej izboljšati nadzor in sicer je tukaj predvsem pomembna uloga certifikacijskih organov, nadzor pa mora biti tudi strok ta strok nadzor eh, bo omogočil vzpostavitev zaupanja. In eh, zaupanje je ključnega pomena, predvsem na področjih, kjer eh, se ukvarjajo z mešanim kmetijstvom, torej tako z tradicionalnim, kakor tudi z ekološkim kmetijstvom. Le na ta način bomo lahko, raz, bomo lahko zagotovili razvoj ekološkega kmetijstva povsod po Evropski uniji. ni povsod uh, v Evropski uniji mogoče uh, zagotoviti zgolj, zgolj ekološko proizvodno. Je pa mogoče, da posamezna kmetija eh, proizvaja en ali dva ekološka proizvoda, sicer pa se osredotoča na tradicionalno kmetijstvo. Zaupanje torej je ključnega pomena. Dziękuję pan poseł Glezos. Proszę pytanie. Najlepsza chwała, gospod Glezos. Πάρα πολύ αξιόλογε εισηγήσει. Όμω. Najlepša hvala, to so bile zanimive predstavitve, eh, zanimive izjave, ampak nažalost je bilo izpuščeno eno področje in sicer otoki. V preteklosti je bilo veliko pomoči za otoke, ampak sedaj eh, te pomoči več ni, ampak otokov ne moremo eh, enostavno izpustiti, kajti na otokih eh, prav tako obstaja ekološko kmetijstvo, eh, semena, krma in vse to. Eh, se in vse eh, podobne zadeve se proizvajajo na otokih, ampak eh, Ekološka proizvodnja ni enakomerno porazdeljena eh, po celotni Evropski uniji, eh, prav tako pa ni enakomerna razporejenost otokov. Eh, v moji državi je veliko eh, otokov, majhnih otokov in velikih otokov, zaradi tega imamo tudi specifične probleme. Zaradi tega eh, je potrebno upoštevati tudi specifičen položaj otokov. Ne pozabite, da tudi tam obstajajo kmetijske površine. No, vi eh, bi najbrž te kmetijske površine označili eh, za polja, ampak tukaj pravzaprav ne gre za polja, gre za majhne eh, kmetijske parcele. In tukaj je tudi vprašanje vode. In za dostne oskrbe z vodo, kajti pogosto je potrebno namakanje, še prav posebej na otokih. Torej, kako bi lahko vključili to problematiko otokov? To je moje vprašanje. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Bogovič. Eh, lep pozdrav. Eh, stanje na ekološkem kmetijstvu v Evropi je zelo različno, zato moramo biti zelo pazljivi, da ne zaostati trenda, ki gre v smer vedno večje pridelave in tudi potrošnje. Tudi v Sloveniji je tako. E, imamo pripombe v smeri e, ali pri skupinskem certificiranju ni problem da je omejitev samo ta, teh pet hektarov zelo različna ali je pet hektarov pašnikov ali pet hektarov zelenjatarske proizvodne zato smo s tistim predlogom ki gre na promet dosti bliže kot pa samo s površino pri sporednem kmetovanju mislimo da bi bi bilo treba biti zelo pazljiv, podpiramo, da e, še za eno daljše obdobje ostaja sporedno, sporedno kmetovanje, vsekakor pa je potrebno nek zelo zelo zmeren rok dati eh, da, za to, da se bi to ne dovolilo in je vprašanje, če je leto 2021 eh, že primerno. Podpiramo strok nadzor eh, za to, da ne bo padec zaupanje v to proizvodno, vsekakor pa ta strok nadzor ne sme pomeniti dodatno finančno ali administrativno breme za kmete, za predelovalce ekološke hrane. Kar se tiče kontrole pri trgovcih, ki samo prodajajo predpakirane izdelke in sami ne proizvajajo, to so lahko tudi male zadruge in podobno, pa smo mnenja, da bi bila takšna kontrola pri teh prvih trgovcih samo dodatno nepotrebno administrativno breme in bi od, eh, zaustavljali širito te proizvodne. Hvala. Pani posel Aguilera, pani posel Aguilera, dopustite gospod oziroma gospa Agijer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi zastavila vprašanja našim strokovnjakom. Zelo me namreč zanima njihovo mnenje. Prihajam iz španske regije Andaluzije. kjer je regionalna vlada močno stavila na ekološko pridelavo hrane. Tudi z javnimi sredstvi, sredstvi imamo zelo visok odstotek mešanih gospodarstv, ki se je odločilo za ekološko pridelavo z javnimi spodbunami in s finančno pomočjo. S tem smo povečali število gospodarstv zato bi odprava mešanih gospodarstva omejila našo prihodnost. Ne vidim, kje je v tem smisel, kajti v Evropi smo povečali potrošnjo za štirikrat, proizvodnjo pa samo za dvakrat. Zato potrebujemo več pridelave in proizvodnje. Kakšno mnenje imate glede tega, da morajo vsi operaterji biti podvrženi nadzoru, okoljevarstvenemu nadzoru? Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega in še harmonizacija celotne zakonodaje vendar pa je očitno, da je treba upoštevati eh, posamezne lastnosti, značilnosti regij, kot je že povedal gospod Sander. Zdaj pa še gospa Köstinger, potem pa mislim, da moramo dati besedo našim izvedecem, pa bo sledil. Eh, in potem bo sledil naslednji krok vprašanj. Gospa Köstinger, princ Culevenstein. Eh, zelo me je presenetilo, da pri uvozu iz tretjih držav uh, naj ne bi uporabljali istih kriterijev. Mislim, da je to napačen pristop. Številni evropski proizvajalci upoštevajo oziroma spoštujejo zelo visoke standarde in uh, zaradi tega. Mislim, da je to napačen pristop. Sem članica odbora za mednarodno trgovino. Namreč ne moremo podpirati proizvajalcev v tretjih državah. Lahko zagotavljamo razvojno pomoč, če seveda od proizvajalcev v tretjih državah zahtevamo spoštovanje istih standardov. In eh, če si ogledamo prehransko verigo v Evropski uniji, potem vidimo, da prihaja eh, do cenovnega dumpinga eh, na področju ekoloških proizvodov in to tudi ni pravilno. Poceni živila pravzaprav pomenijo simbol za potrato in mislim, da ni prav, da to podpiramo potem pa biološka eh, semena, ta niso razpoložljiva v zadostni meri, vendar pa razpravljamo tudi o uredbi o uh, semenih. Uh, Trg semen je zelo zasičen in ga nadzorujejo velika podjetja, veliki koncerni. Biološka semena Eh, bi se lahko uporabljala namesto tradicionalnih eh, semen. Ampak vprašanje je, kje se bodo ta semena proizvajala. Vsekakor je tukaj eh, tržna niša, ki jo bo potrebno zapolniti. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa eh, naši izvedenci, ki dobijo vsak po tri minute za odgovore. Okay, Dobro, v treh minutah bo pa to res težko storiti. Dve minuti, pet minut, dobro, uh, sem si malce odahnil. No, ocena tveganja. Pri nadzoru bo potrebno ugotoviti, ali nekdo predstavlja večje tveganje. Namreč, ali naj bi. Uh, veliko eh, podjetje oziroma veliko kmetijo, kjer eh, gojijo piščance, obravnavali enako kot eh, nekega majhnega kmeta. Seveda ne, potrebno je zagotoviti spoštovanje istih kriterijev in zaradi tega je tudi smiselno, da poskrbimo za oceno tveganja. Potrošniki potrebujejo nižje mejne vrednosti. Eh, zelo cenim mnenje potrošnikov. Pogosto se pogovarjam z potrošniki in vem, da se potrošniki zavedajo, da ekološko kmetijstvo eh, ne deluje eh, v izolaciji in je izpostavljeno vsem učinkom od zunaj. Vprašanje mešanih kmetij do leta 2020 eh, sem dejal, da bi moralo priti do izteka, tako ste dejali, ampak tega nisem dejal. V Nemčiji smo že dlje časa mnenja, da je potrebno mešane kmetije odpraviti. Seveda pa eh, je možno uporabiti izjeme, ampak le v določenih primerjih. Recimo, če bi se sin z, želel začeti eh, ukvarjati z kmetijstvom, preden bi oče za svojo dejavnostjo zaključil. ne moremo ustrajati pri lastnem prepričanju, recimo v Nemčiji. Ne moremo reči, ne glede na to, kakšni so pogoji druge, eh, pristop mora biti takšen. Eh, ne, eh, še naprej želimo delati na tem področju in zagotoviti ekološko pridelavo, ki bo zares zanesljiva, vendar pa tudi prilagojena pogojem v različnih državah članicah. Mislim, da ne moremo določiti roka, ampak pozivam vas, da razvijemo tudi ustrezne uspodbude. Temeljno vprašanje, ki je bilo zastavljeno, nisem kritiziral predloga, pa ne zato, ker bi morali biti tukaj v Bruslju tako zelo diplomatski, ampak ker je to predlog, eh, ki ekološko pridelavo ponovno eh, poriva na rob eh, v neko tržno nišo. Ampak, če je to cilj Evropske unije, potem bi danes raj sedel doma, namesto da se tukaj pogovarjam z vami. Če želimo zares trajnostni razvoj, potem bo potrebno poskrbeti za spremembe. smiselno bi bilo ali graditi na trenutnem predlogu ali pa na predlogu uredbe. Ne vem, koliko časa imate, ali imate e, premalo dela. Če imate veliko časa in pa ne dovolj dela, potem vam predlagam, da nadaljujete eh, z razvojem predloga, s katerim se ukvarjamo že pet let seveda to ne pomeni, da eh, bi eh, nadaljevali za isto prakso kot danes, kajti ekološko kmetijstvo se razvija in zaradi tega je potrebno razviti eh, tudi okvir. Za vse nas bi bilo veliko lažje odpraviti vse nesporazume. To, kar imamo trenutno na voljo, lahko služi kot osnova za razvoj semena, to je igralo pomembno vlogo, ta se igrala pomembno vlogo v vaših vprašanjih. Seveda želimo semena iz ekološke proizvodnje, ampak menimo, da obstajajo zelo inteligentni mehanizmi za mobilizacijo podpore na trgu. Seveda potrebujemo izboljšave, ampak imamo veliko področji, kjer Eh, so ekološka semena obvezna, kaj ti izjeme več ne veljajo. Prodaja na spletu zelo dobro deluje in tukaj gre eh, manj za, potra, za problem pomankljive zakonodaje, kot za problem v izvajanju. Najlepša hvala. Hvala lepa, tudi jaz bom kratek. Kar zadeva potrošnike, naše analize oziroma to, kar sem prebral, kažejo, da eh, potrošniki sprejemajo eh, zelo emocionalne odločitve, da hitro pozabljajo in eh, da eh, jih lahko v trgovinah hitro zavedajo. Hitro se pustijo zapeljati. Ali trenutni pravni okvir predstavlja tveganje, eh, kar zadeva zaupanje naših potrošnikov. Naše analize kažejo na to, da imajo potrošniki določeno predstavo o ekološkem kmetijstvu, vendar pa eh, ne poznajo dobro pravnega okvira. Pomembno pri tem vprašanju je, tudi upoštevanje proizvodnih stroškov. Če bodo proizvodni stroški višji, potem bo višja tudi cena proizvoda. In tudi to je vprašanje, ki si ga mora zastaviti potrošnik. Ali je pripravljen plačati višjo ceno eh, za boljšo storitev? Čeprav pravzaprav ne more oceniti eh, ustreznosti pridelave. Potem eh, je bilo tukaj vprašanje mejnih vrednosti. Ne gre eh, zgolj za to, eh, da eh, poskrbimo za varstvo, za okolje, potrebno je poskrbeti tudi, da ne bo ostankov odpadkov. To je po eni strani priložnost, po drugi strani pa tudi tveganje. mislim, da ta mejna vrednost predstavlja v veliko večji meri tveganje kot pa priložnost. Koliko manevrskega prostora še imajo podjetja glede na uh, svojo gospodarsko uspešnost? V Nemčiji že leta analiziramo ekološke kmetije in jih primerjamo tudi z konvencionalnimi kmetijami. In naše analize kažejo, da so ekološke kmetije bolj dobičkonosne. Naše analize pa kažejo tudi, da bi bilo 40 odstotkov ekoloških kmetij uspešnejših, če bi se ukvarjale z tradicionalnim kmetijstvom, s tradicionalno kmetijsko predelavo. Torej, nimamo prav velikega manevrskega prostora, kar zadeva dodatne stroške, vsaj ne v Nemčiji, po mojem mnenju. In to je potrebno upoštevati. Sedeti križem rok, to po mojem mnenju ni prava rešitev. Eh, že glede na Lizbonsko pogodbo imamo odgovornost, da kaj storimo. Ekološko pridelavo je potrebno naprej razvijati, potrebno je razviti pravni okvir in predlog komisije eh, predstavlja tukaj prvi korak. Vendar pa ga bo potrebno še precej izboljšati. Še prav posebej, kar zadeva posledice oziroma učinke. Prosili ste nas, da poročamo o svojih izkušnjah, o svojem strokovnem znanju. Ja, lahko vam uh, povem, kakšne so naše izkušnje, ampak presoja vpliva bo zahtevala dodatne analize. Če želite sprejeti ustrezno odločitev, potem potrebujete določene informacije in sprejeti morate dobro utemeljeno uh, odločitev. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem eh, smo eh, zaključili prvi krok današnje predstavitve. Eh, hvala lepa obema izvedencama. Sedaj pa bomo začeli z drugim krogom. In sicer bi prosil, da se nam tukaj spredaj pridružijo izvedenci, ki bodo spregovorili v drugem krogu. Prosim.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 potrebnih komentarjev pa ne potrebujemo. Mislim, da smo sedaj pripravljeni na predstavitve naših izvedencev. Najprej gospod Etienne Ganiru. Bardzo proszę, 10 minut. Państwa, ma... Gospod Etienne Ganiron, beseda je vaša. Imamo malo časa, tako da sedaj prisluhnimo izvedencem. Prosim za tišino v dvorani. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem ekološki kmetovalec že več kot deset eh, let in eh, sicer eh, proizvajam žitarice, vzrejam eh, govedo, torej predstavljam kmete, še prav posebej pa biološke kmete. Pripravil sem predstavitev in poskušal jo bom v kratkem povzeti. Pripravil sem vam kar nekaj prosojnic glede eh, francoskega ekološkega kmetijstva. Eh, lahko vidite, da proizvodnja narašča v zadnjih 20 letih. Eh, proizvodnja postaje veliko bolj raznolika. Uh, in sicer uh, lahko na levi strani vidite tradicionalno kmetijstvo, uh, na desni strani pa uh, biološko kmetijstvo. Vidite, da je tukaj raznolikost veliko večja, kar uh, je tudi nujno potrebno. Nekoliko uh, dlje bi se zaustavil pri tej uh, prosojnici. Vidite najpomembnejše sektorje v ekološkem kmetijstvu. Več kot 40 odstotkov kmetij v eh, Franciji je eh, mešanih. Veliko je izzivov, ki so bili že omenjeni v plejšnji razpravi. Tukaj lahko vidite predstavitev trga, tudi tukaj vidite, da popraševanje narašča razvoj ekološkega kmetijstva je tudi rezultat prave kmetijske politike. Uh, v modri barvi je označena francoska proizvodnja uh, in uh, več kot tri četrtine ekoloških proizvodov prihajajo iz francoske proizvodnje, kot lahko vidite. Sedaj pa k osnutku zakonodaje eh, nekoliko težko smo identificirali eh, pravi predlog. V eh, prvi točki nismo našli temeljnega načela ekološkega kmetijstva, ali je torej ta predlog res pravi predlog za razvoj ekološkega kmetijstva v Evropi. To je vprašanje, na katerega nismo našli pravega odgovora. Potem so tukaj delegirani akti. Eh, tukaj gre za poglavja 2, eh, 3 in 6 eh, in za tehnična določila glede proizvodnje. Podrobnosti so za nas zelo pomembne in jih je potrebno jasno določiti v besedilu. Kar zadeva mešano proizvodnjo je eh, seveda v Franciji pomembna vloga mešanih eh, kmetij. Eh, prišlo je do zmanjšanja produktivnosti francoske proizvodnje in Z tem uh, predlogom bi torej prišlo do zmanjšanja proizvodnje v Franciji in do večjega uvoza. Potrebno je razpravljati o podrobnostih, vendar pa bo zato potrebnega še več eh, časa. Sedaj pa semena in uh, ekološke rastline. Seveda potrebujemo uh, ve, višjo proizvodnjo uh, ekoloških semen. Eh, vendar pa moramo ohraniti tudi možnost uporabe tradicionalnih eh, neekoloških semen in rastlin. Če bioloških eh, semen ni na voljo, potem moramo v podatkovni bazi imeti možnost tudi, da najdemo ustrezno nadomestilo. Poleg tega pa mora vsaka država članica sestaviti seznam izjem. Kar zadeva živalsko krmo, eh, mislim, da bi morali ohraniti določene eh, pragove. 90 odstotkov eh, krme namenjene govedu, ovcam in kozam mora prihajati iz Evropske unije. 60 eh, odstotkov krme eh, za eh, svinjino in pa za, za, za svinje in pa za perutnino mora ravno tako prihajati iz Evropske unije. Ohraniti je potrebno 95 odstotkov ekološke krme in pa petodstotni delež za konvencionalno krmo oziroma za tradicionalno krmo sedaj eh, pa eh, priporočila in eh, mislim, da moramo poskrbeti za ustrezno ozaveščanje potrošnikov. Potrebno je razdeliti tudi proizvodnjo v različne kategorije in pri tem je potrebno upoštevati različne pogoje v različnih državah članicah obstajajo precejšnje eh, razlike eh, pri eh, certifikacijskih organih na evropski ravni in to se mi zdi nespremljivo, potrebno je poskrbeti za večjo harmonizacijo. Predlog komisije pa je morda nekoliko preuranjen. Potrebno bo še naprej delati na tem področju. in ključnega pomena je, da dosežemo napredek pri sledečih štirih točkah. Poskrbeti je potrebno za harmonizacijo pri eh, načinu nadzora eh, in eh, pa eh, na področju raziskav. Eh, poleg tega eh, je potrebno določiti tudi eh, pragove, Eh, in eh, zagotoviti je trebno mehanizem na ravni Evropske unije. Eh, sedaj pa k samemu nadzoru potrebno je določiti minimalni nadzor na evropski ravni. In potrebno je ohraniti tudi možnost, da prodajalec ki eh, ne prodaja končnih izdelkov, eh, ne potrebuje postopka certifikacije. Proizvajalci morajo seveda prevzeti eh, stroške, In Evropska unija mora poskrbeti za to, da bo biološko kmetijstvo v nadzoru razlikovala od eh, tradicionalnega kmetijstva. Več je težav v proizvodnji, ampak te so po večini povezane z uvozom. Gre predvsem za vprašanje skladnosti in pa eh, za specifična določila eh, za določene eh, vodne kulture, kot recimo tropske ali pa ekvatorske kulture. V Franciji smo bili zelo zaskrbljeni glede predloga Evropske komisije, da naj bi eh, prepovedali eh, mešano eh, distribucijo in pa mešano prodajo, ohranili pa naj bi mešano proizvodnjo. Mislim, da moramo zagotoviti možnost uporabe mešane proizvodnje, mešane distribucije in mešane prodaje za celotno verigo. Vsaki dve leti organiziramo eh, sejem eh, na temo alternativnih in ekoloških eh, kmetijskih tehnik. Tukaj gre za izmenjavo izkušenj na francoski ravni. Eh, sedaj sem eh, privrčeval nekaj časa za razpravo, kaj ti zaključil sem eh, prej, kot sem pričakoval. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. Za zap... Hvala lepa. E, hvala lepa za vašo predstavitev. Zdaj imamo gospod Izabelo Ljubec Berga, ki je ekološka pridelovalka in članica Bio Austria Youth Net. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Prisočno pozdravljeni z moje strani. Z veseljem vam predstavila praktično predstavitev. Najprej bom govorila o našem eh, obratu za pridelavo svinjenega mlika, potem o situaciji na trgu v alpskem območju in organizacije Bank Beyond. Avstrija naslednja generacija in potem bom nekaj povedala o moji oceni vaših vprašanj. Naše kmetijsko gospodarstvo poskušamo proizvajati čim bolj so naravno ekološke proizvode. Skozi vse leto imamo 105 hektarjev eh, trvinja in 8 hektarjev gozda in na ta način lahko dobro poskrbimo za krmo naših eh, živali. Pri nas dobro sodelujemo in vsak ima svoje naloge. Še 20 let imamo moderno, moderne hljeve z izpustom na prosto. Eh, prav tako imamo pašno eh, rejo in to je ena naj, in uh, paša je ena najboljših virov beljakovin. In mislim, da to tudi dobro vpliva na zdravje živali. In če se žival počuti dobro, če se krav počuti dobro, je to dobro tudi za kmeta. Uh, poleti imamo pašo in zeleno krmo, po zimi pa krmimo kakovostno seno in iz, po zimi tudi največ 15 odstotkov močne krme, prav tako pa imamo solne kamne in mineralno-vitaminske mešanice, ki jih ponujamo kravam. Tukaj imamo nov hlev in krmljenje ad libidum, kar omogoča čim večjo vitalnost eh, telet. Pri tem smo se veliko naučili od eh, nemških eh, kmetijskih gospodarstev. Znanje o tleh, eh, potrebah živali in eh, ustrezni reji živali je nujno potrebna za kmete. Gre za vse življensko učenje, pri tem pa je treba imeti občutek za živali, kar je ključ do uspeha. Naša eh, kontrola biološka kontrola, o tem smo že veliko slišali. Najmen enkrat eh, letno prihaja k nam zunanje, zunanje organ za kontrolo, inšpekcijo. Samo takšna kontrola omogoča transparentnost eh, proizvodne verige ekoloških proizvodov, kar cenijo tudi potrošniki ekološki eh, kmetje ne proizvajajo samo visokakovostno živilo, temveč prispevajo k varnemu in zdravemu okolju in zdravemu življenju. Na Sonograškem imamo ustrezne kakovosti tudi vode in imamo zelo razgibano pokrajino, ki je primerna tudi za turizem. Za naravnimi vplivi, za držem in. Eh, vetrom, lahko, smo lahko tanča prenosov gnojil in škropil na naše območje. Zato zavračamo določbe glede ostankov, ker bi to negativno vplivalo na tiste, ki že tako ne uporabljajo kemičnih sredstev za zatiranje škodljivcev. Zato je treba ustrezna odstopanja sankcionirati v okviru notranjih kontrol. Zato mislim, da je kontrola nenapovedano, če so vse leto kadarkoli praktična rešitev. To mora izvajati neodvisna, akreditirana služba strani vladnih organov, kar zadeva trg z mojega vidika v evropskem območju. 50 odstotkov površin na Solnograškem se obdeluje ekološko in tako smo regija številka ena pri ekološki predelavi v Evropi. Pozicioniranje trgov poteka preko nišnih proizvodov in visoko kakovostnih proizvodov, zato mi proizvajamo seneno mleko, ker imamo v Evropski uniji samo 3 odstotke senenega mleka in je zato takšno mleko izjemno redko je naš proizvod rariteta. Pri nas pridelujemo brez kakršnih korih konzervancov in dodatkov. In tako nastaja zdrav biološki proizvod. Popraševanje po tovrstnih proizvodih pa narašča. In to je mogoče za eh, kmete v alpskem območju, ki ima svoje omejitve. Seveda bo prihodnost prinesla velike spremembe na trgu, vendar pričakujem, da bo biološko zeleno mleko še vedno dobro sprejeto pri potrošnikih in tudi pri prodajalcih. V našem, naših gorskih območjih je seveda. Eh, potrebno, da dodatne stroške za košnjo strmih eh, pobočji pokrijemo in tako ohranimo kmetijstvo v teh gorskih območjih. Če prikažem tudi naše omrežje eh, mladih, ki smo ga organizirali znotraj BioAustrija, BioAustrija je združenje, ki ga vodijo kmetje in se ukvarja s kakovost eh, kmetijskih proizvodov, eh, skrbijo pa tudi za informiranje potrošnikov. Cilj Benga, torej našega združenja, je povezava mladih kmetov, ki se lahko učijo drug od drugega in bolje razumejo način različnih pridelav. Organiziramo seminare in tudi sodelujemo pri političnih razpravah od leta 2015 naprej pa imeli vsa, ki ima vodstvo deželjnem, deželjnem vodstvu bio Avstrija tudi sedež za mladega kmeta našega združenja in s tem zagotavljamo ustrezno deležbo mladih eh, kmetov pri kmetijskih organizacijah. Mi smo namreč eh, kmetje prihodnosti kar nas eh, motivira k ekološki pridelavi. Za nas je ekološka pridelava nekaj samoomevnega, saj zagotavlja trajnost, eh, no gospodarjenje in prihodnost eh, za naslednje generacije, ki bodo našle enake pogoje, kot smo jih našli tudi mi. Ekološko, biološko pomeni več, večji izziv pri gospodarjenju, več razumevanja, procesov in povezav med eh, tlemi, rastlinami in živalmi, kar je velik izziv. Uredba o ekološki proizvodni predstavljajo pomembno osnovo za naše vsakodnevno delo in vpliva na eh, kmetovanje. Za nas, mlade kmete, gre tukaj za perspektivo prihodnosti. Mir wurde bereits im Vorhinein ein paar Fragen vom Ausschuss zugeschickt. Odbor pa mi je živ naprej poslal nekaj vprašanj, na katere bi zdaj poskušala odgovoriti. E, zavračam vrednosti glede ostankov, kar sem že omenila prej. Kar zadeva mešane, mešan na gospodarstva in konverzijo, e, menimo prehod e, na čisto ekološke obrate kot smiseln. Krati pa se zavedamo, da ni vsem medijskim gospodarstvem omogočeno, da na hitro preidejo ali sploh preidejo na izključno ekološko pridelavo. Pravila niso ravno praktična. Naprimer, da pri prestrukturiranju v prvem letu Eh, smemo uporabiti samo 50 odstotkov lastne krme. To ni smiselno in tudi ni v skladu z načelom kolobarinja. Vse bi morali potem polovico eh, lastno pridelane krme prodati in nakupiti polovico krme, kar je veliko vir za prehod na ekološko pridelavo. Kaj pričakujem od nove uredbe? zmanjšanje birokracije, če bo predlog tudi tako izvajen v praksi. Kar zadeva kvaliteto, torej posebna odstopanja mora biti eh, mogoča, kadar eh, niso na voljo ekološko pridelena semena in surovine. Zato se mi zdijo takšne spremembe zelo nevarne, saj to ne bi koristilo ekološkemu gospodarstvo, ampak bi mu celo škodilo. Zato vas pozivam kot eh, poslance Evropskega parlamenta, da ne pozabite, da v Evropi potrebujemo trajnostno in prihodnost usmerjeno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 Elijo Rodriguez Alvarez, ki je tudi sama kmetovalka in tudi predstavnica Galiciške kmetijske zveze. Izvolite. Buenos dias a todos. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Nisem navajena govoriti pred publiko v javnosti, zato prosim, da mi oprostite. jasno pa je, da Evropa potrebuje ekološke kmetovalce. Morali bi zmanjšati število konvencionalnih gospodarstev, kolikor je le mogoče, in povečati število ekoloških. Ekološko kmetovanje, kot veste, izboljša kvaliteto življenja samega kmeta prispeva k izboljšavi okolja, ustvarja delovna mesta, kar je izredno pomembno. Poleg tega pa tudi pritegne prebivalce na podeželje, mlade in ne tako zelo mlade. Oživlja podeželje, in tudi oblikuje pokrajino, kar se mi zdi zelo pomembno, kaj ti sedaj podeželje izumira. E, ljudje zapuščajo vasi, podeželje, kmetijska gospodarstva so vedno večja in zato je v naših regijah, kot je naprimer moja, kjer je veliko požarov vsako poletje, kot veste, posledica tega, da ljudi na podeželju ni več. Ko je bilo dovolj prebivalstva na podeželju, požarov ni bilo. Zato sem pripravila nekaj predlogov na tem področju, kajti že kar nekaj let delam na področju kmetijstva. Ekološko kmetovanje mora postati prednostnega pomena. Zmanjšati moramo tradicionalno kmetovanje. Naj gre za uredbo ali brez uredbe. Spodbujati moramo trajnostno kmetovanje, zato da bodo naši otroci lahko obdelovali isto zemljo, kot jo obdelujemo mi. In tako kot se stvari delajo sedaj, bo to skoraj nemogoče zaradi tako visoke količine pesticidov in herbicidov, ki jih uporabljamo v kmetijstvu. Potrebujemo kar nekaj vrst pomoči. Govorili smo tudi o semenu. Del semen, ki jih uporabljam, so moje lastne proizvodnje, zato moramo redno žiti število semen če po, zato potrebujem certifikat, tega ne bom mogla početi. In tukaj bomo izgubili genski material, kar je zelo pomembno. Zato predlagam, da se spodbuja možnost izmenjave semen med kmeti, seveda med ekološkimi kmetijami. Raziskave in razvoj. Nažalost, v Španiji nimamo dovolj raziskav na tem področju. Zato, da si priskrbim ekološka semena, ki imajo certifikat, jih moram kupiti v Avstriji, v Franciji ali v Nemčiji. V Španiji ni podjetij, ki bi jih prodajala. Nekatera jih pridelujejo, vendar pa gre za zelo majhne količine, ki so izredno drage ravno tako ni jasno, kako bi jih uporabili v naši lastni regiji, ker prihajajo od drugot. In seveda podnebje v Avstriji ni enako kot v Španiji. Zato potrebujemo raziskave in pridelovanje lastnih semen s certifikati, ki bi bile primerne za naše regije. Potrebujemo podporo za večjo pridelavo. Vendar pa sama finančne pomoči ne dobivam. Kajti finančno pomoč kmetje dobimo na podlagi površine. Za moj ekološki vrt pa pomoči in podpore ni, ker je površina zelo majhna za pomoč niti ne prosimo, ker je administrativno breme dosti večje, kot bi bila finančna pomoč. Finančna sredstva dobivajo samo velika kmetijska gospodarstva na hektar. Namesto, da bi to podporo dobivali majhni kmetje, tako kot bi to morali biti. Še pet minut imam na voljo. Potrošja, potrošnje in popraševanje ekoloških proizvodov je vedno večje. Zato mislim, da bi morali biti sposobni pridelovati dovolj hrane. Vendar pa ne želim pridelovati za elito, za bogate. Želim pridelovati hrano za vse, za vse prebivalce. Ni prav, da ekološke proizvode lahko kupijo samo bogati, ki imajo dovolj denarja. In ostali, kaj bodo jedli? Zato potrebujemo več podpore inštitucij, zato da bomo lahko ekološko hrano ponudili vsem, ne samo oskemu krogu prebivalcev. In glede uvoza, če imamo zelo strogo zakonodajo in če živilska industrija lahko uvaža pridelke od drugot, potem bomo ostali brez dela, ker ne moremo tekmovati. Uredba seveda mora biti stroga, vendar pa mora to veljati za vse. Ne samo za tiste, ki proizvajamo v Evropski uniji. Če ne, bomo seveda na slabšem. Živila, ki niso ekološko predelana, pa nimajo tega dodatnega stroška. Mi moramo plačati za to, da dobimo certifikat, da pravilno predelujemo. In to moramo plačati sami, mi, kmetje. In mislim, da bi inštitucije morale plačati ta nadzor kajti sama plačujem svetu za proizvodno v Galici, zato da mi izdajo certifikat, da je moja pridelava res ekološka. Takšen je moj predlog. In še vprašanje o mejitev završkov in ostankov. Če so odpadki same, iz same kmetije, bi ti morali biti odpravljeni. Vendar pa imamo vseeno odpadke zaradi tega, ker je zrak onesnažen, zato nismo mi krivi. Enako velja za vodo. Sama menim, da bi morali odpadki biti nični. Ko bi vsaj bilo tako, imam sosedje, ki ne pridelujejo ekološke hrane. Seveda ne bom nikogar tožila, ker mi onesnažuje eh, mojo kmetijo. Rajše izgubim pridelek, kajti tisti, ki je zraven mene, je kmet, tako kot jaz in se ravno tako trudi. Mislim, da smo si enaki, tisti, ki pridelujemo ekološko in tisti, ki tega ne delajo. In še sedmo vprašanje za komisijo. Zelo težko je najti odgovor na to vprašanje. Mislim, da mora uredba biti zelo resna, ki nam posti, da pridelujemo zdravo hrano, tega si nam želimo, da ne onesnažujemo okolja. Ne vem, kaj lahko stori in doseže komisija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 Hvala lepa. To je bila zelo zanimiva predstavitev in vse tri predstavitve so bile za nas eh, zanimive. Vsi ste se držali odmerjenega časa, kar si moramo tudi ostali vzeti za zgled. Tukaj imamo še številne prijavljene k besedi. Eh, strokovnjaki bodo potem na koncu še. Eh, povzeli dogajanje. In pravzaprav bi morali končati do 11.45, saj naj bi sledil sestane koordinatorjev. Tako da vsem prosim eno minuto časa. Gospod Rule. Eh. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Prisluhnil sem sebe pri vsem pripombam eh, strokovnjakov in upam, da bomo našli dobro okvir za nadaljni razvoj ekološkega kmetijstva. Pri tem moramo misliti na kmete, ekološke kmete, hkrati pa ne smemo pozabiti na potrošnike. Potrošnike tih eh, proizvodov, ki so končni uporabniki teh proizvodov, ki skrbijo tudi za to, da ekološki kmetje lahko preživijo. Zato je treba ustrezno tudi oblikovati cene za ekološke proizvode, sire, mleko in tako naprej. Seveda moramo tukaj odpraviti omejitve oziroma zadeve zastaviti tako, da ne bo prišlo prihajalo do goljufi. Ustrezno je treba uvesti tudi omejitve škodljivih snovi v proizvodih, torej te ostanke, saj ne moremo dovoliti, da bodo ekološki proizvodi eh, močno onesnaženi z škodljivimi snovmi. Eh, hvala lepa, gospod Šrajer. Čestitam eh, tudi eh, govorni eh, kom, ki jih je bilo dobro razumeti. Seveda je treba razmišljati tudi o političnih okrepih. Zdaj pa k konkretnim vprašanjem. Tukaj gre za pomembno vprašanje za obrate, ko gre za mešane obrate. Nemčiji pravijo, ja, ne moremo biti samo na polno seči, ampak vsi ostali pravijo, da take stvari obstajajo in jih je treba ohraniti. Imamo tudi eh, mešano rejo eh, goveda, pirašičev in tako naprej, potem bi to tudi morali eh, deliti. Kaj se bo dogajalo, kako se bo to sploh lahko izvedlo v obratih? Pan poseł Buonanno. Buonanno. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Jaz sem med tistimi, ki pravijo, da je leto 2021 še predaleč. Potrebno bo poskrbeti za rezultate prej in sicer zato, ker to želijo naši potrošniki. Potrebno je zaščititi tudi majhne proizvajalce, tisti, ki proizvajajo na bolj korekten način v Avstriji izvajajo letni nadzor. Torej, če se nadzor izvede eh, februarja, potem lahko proizvajalec preostali del leta počne, kar želi. Mislim, da eh, bi bile potrebne pogostejše, da bi bili potrebni pogostejši nadzori večkrat na leto. Kako videti, odkot eh, prihajajo kmetijski proizvodi, če ni pravega nadzora? če nekdo kupi biološki proizvod in za to več plača, potem pričakuje, da bo na mizi zares imel zdrav proizvod. In če želimo zagotoviti, da bodo ti proizvodi zares zdravi, potem potrebujemo boljši nadzor in uh, sicer uh, eh, zato, da zagotovimo koristi za potrošnike. Hvala lepa. Gospod Nikov. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil našim strokovnjakom eh, na podiju za odlične predstavitve. Imamo vprašanje za prvega. Imel sem tri vprašanja, ampak bom samo eno postavil. Z nami so tudi strokovnjaki iz prvega panela. V 61. 62. členu nove uredbe komisija predlaga skupinsko certifikacijo zaradi zmanjšanja birokratskega bremena. Krati pa pravijo, da, skup, da je skupina eh, pridelovalcev, skupina eh, kmetov, ki nimajo več kot 5 hektarjev eh, kmetijskih površin in razen proizvodnje krme so lahko vključeni tudi v predelavo krme. Ali to pomeni, da tisti, ki želijo začeti z ekološko proizvodno, mora izpolniti te pogoje. Če se to stane, potem bi skupinska certifikacija od vsakega proizvajalca zahtevala, da mora biti tudi predelovalec, ne samo pridelovalec. Lahko to komentirate. Hvala lepa. Dank u wel, eh, voorzitter. Mevrouw Hazenkamp. Najlepša eh, hvala vsem tem, vsem trem. Zelo optimistično gledam na to, kar ste eh, povedali. Imam pa eno vprašanje, ki je povezano z zdravjem živali. Gospa iz Avstrije je govorila o dobrobiti živali in o tem, da so živali na paši. Ta predlog pa tudi omogoča tudi izvajanje postopkov, ki niso dobri za živali, naprimer kastracija in hljivska reja, kar ni tako dobro za živali. Mogoče lahko o tem tudi kaj poveste. In drugo vprašanje je glede ostankov. Zdaj, gospa je dejala, da so lahko proizvodi obremenjeni zaradi prenosov sosednega kmetijskega območja e, in da to pomeni dodatno oviro za ekološke pridelovalce. To bi morali spremeniti. Hvala lepa, gospod Culo. Ja, najlepša hvala ekološka kmetijska proizvodnja in razvoj te proizvodnje, to je vsekakor cilj, ki mu moramo slediti. Seveda je potrebno uh, poskrbeti tudi za ustrezno zakonodajo, ampak trenutni predlog je preveč omejujoč in bi lahko privedel v ravno nasprotne rezultate, kot si jih želimo. Eh, seveda je potrebno določiti meje znotraj zakonodaje in zastaviti si je potrebno tudi vprašanje o bioloških odpadkih. Torej, ko govorimo o biološki proizvodni, ne smemo pozabiti na to, da gre za postopek. Eh, in eh, zaradi tega eh, bi se lahko pojavilo sekundarno vprašanje odpadkov. Imam vprašanje za naše izvedence. Glede na to, da je pojem mešanih kmetij razmeroma problematičen, me zanima, kakšne so vaše izkušnje glede minimalnega časovnega okvira, ki je potreben za spremembo oziroma za prehod z mešane kmetije na izključno ekološko kmetijo. Hvala lepa, gospod Bovi. Ja, čisto na kratko. Mislim, da si je potrebno zastaviti vprašanje, zakaj je Evropska komisija pričela z to razpravo o novem besedilu zaradi goljufi, ki so se pojavile na področju uh, izvoza. Torej, to je temeljni problem. Kako se bomo soočali z goljufijami in torej eh, z navide s biološkimi proizvodi? Spomnimo se škandala eh, v Italiji, eh, šlo je za uvoz eh, soje iz različnih eh, neevropskih držav, pa tudi za škandal z koruzo. In to je problem, s, se, s katerim se danes soočamo. Zaupanje potrošnikov je omajano zaradi tega, ker uvažamo ponarejene ekološke proizvode. Torej, potrebno se je osredotočiti predvsem na uvoz iz tretjih držav. Ali ne bi bilo prav, da se osredotočimo zgolj na to, gre za vprašanje certifikacije, eh, za vprašanje nadzora in s tem bom zaključil, gre pa tudi za vprašanje onesnaževanja. Kaj ti kmet, ki onesnažuje, je uh, uvrščen v nižjo kategorijo in zatem so njegove možnosti omejene. No Hvala lepa. Gospod Rope, za eno minuto ni več. Hvala lepa. Nekoliko sem razočaran nad stališčem strokovnjakom, da je predlog komisije ni ravno dober in da si moramo prizadevati za izboljšave tega komisijskega predloga. Vsi si želimo eh, dobro, kakovostno, ekološko proizvodno eh, z kakovostnimi proizvodi, ki imajo tudi primerno ceno. To je nekaj, za kar se vsi zauzimamo. Bi pa postavil še vprašanje referentom. To kar se proizvaja kot ekološki eh, proizvod, kako lahko to dosežemo in kako lahko ustrezno tudi informiramo eh, pro potrošnike. Pogosto prihaja tudi do tega, da se ekološki proizvodi mešajo z neekološkimi in sploh ne pridejo do končnega potrošnika. Za prihodnost zato moramo določiti jasna pravila, ki bodo izvedljiva tudi v praksi. Hvala lepa. Naslednji je gospod Dorfman. Nekaj k temu, kar smo slišali, to, kar je bilo povedano od semena, to je jasno. Marsikje je mogoče dobiti ekološ, ko se ime obstaja tudi možnost, da takšnega ni na voljo. Potem pa imamo pravila glede uhlevljenju živali. Veliko je še hlevov z privezi živali in zato bi morali zgraditi nove eh, hleve z boksi. Kar zadeva ostranjevanje rogov, mogoče se zdi romantično, da imajo krave svoje rogove, ampak kar zadeva eh, praktične vidike prikmetovanja, je drugo vprašanje, ali je to smiselno. Mogoče bi mogli nekako urediti, da nimamo v istem obratu istega proizvoda, ki bo enkrat ekološki, enkrat neekološki, naprimer eh, pri eh, sadjarstvu in eh, pridelavi sadnega vina, tako da lahko različne proizvode proizvajamo na različen način, to ne bi smelo biti dovoljeno. Imam še štiri prijave. Gospod Rante je naslednji, oziroma gospod Ferron. Merci, monsieur le président. Hvala lepa. Gospod predsednik, ti prispevki so bili zanimivi. Mislim, da se vsi strinjamo, da je potrebno ekološko kmetijstvo eh, podpirati vendar pa bi kljub temu rad eh, opozoril na mnenje izvedencev, hkrati pa tudi poslancev. In sicer, da moramo preprečiti vstop eh, genetsko spremenjenih organizmov eh, in tako naprej na naš trg. Torej, po eni strani obstaja tukaj velik inovativni potencial, po drugi strani pa se pojavlja tudi veliko tveganje. Hvala lepa prosil bi gospoda Egnjoja, gospoda Gilera in gospod Krstingerov prosil, da se omaknejo se seznam ali hočete nujno nekaj povedati. Imate konkretna vprašanja ali se lahko omaknete se seznama govornikov? No prav, polovic, pol minute, gospod Egnjoj. Pol minute. Eh, slišal sem besedico Guillaume, a ste misli mene, Agnew? Eh, no, prav. Tri kratka vprašanjeca za gospod Blisberger. Dejali ste, da imate 500 mlečnih krav na 150 uh, eh, akrih. Tako sem to razumel. To se mi je zdelo nekoliko uh, čudno. Lahko odpravite govorico, da lahko slišal sem, da avstrijski kmetovalci uporabljajo določene zadeve, ki niso načeloma dovoljene. Proizvajalci eh, oziroma potrošniki namreč slišijo takšne govorice in potem eh, lahko nehajo to kupovati. Eh, hvala lepa gospod predsednik glede na to da ekološka pridelava pomeni dosti več kot samo zdravo hrano mar ne bi bilo bolje da bi dali prednost lokalni pridelavi za lokalne trge ki so bližje potrošnikom hvala. Kuj je pani poslanka Stingel pomeni? Hvala lepa, gospod Köstinger, za pol minute. E, hvala lepa, zelo dobro je bilo prisluhniti. Imam vprašanje za gospod Rodriguez, ker ste dejali, za, da je za male kmete malo možnosti. Samo prihajam iz Avstrije, e, kjer je ekološko kmetovanje sploh za male kmete primerna priložnost, sploh ko gre e, za območje z omenjenimi možnosti. Pravite, da tukaj bi potrebovali več podpore, mislite finančnem smislu za z takšnimi prispevki ali na način, da bi lahko na trgu dosegali više cene. Zanimalo bi me, kako na to gledate vi. E, hvala lepa. Zdaj bi prosil naše strokovnjake tukaj spredaj, da odgovorijo vsak v dveh minutah. Um, also ganz als erstes möchte ich die. Kot prvo bi pobrali številke. Mi imamo 80 mlečnih krav in 105 hektarjev. Poprečno brat ima 60 krav v Avstriji, toliko k tej zadevi. Drugo vprašanje je bila pašna reja in reja živali. V Avstriji imamo v bistvu višji standard kot eh, nasplošno v Evropski uniji že zato, ker že dolgo izvajamo ekološko kmetijstvo in ker imamo zelo razrobljeno uh, eh, kmetijsko proizvodnjo. Za nas v Avstriji je ta uredba zelo pomemben okvir. Uh, za delovanje ekoloških eh, gospodarstv, pri čemer pa poskušamo vedno doseči eh, še više standardi, sploh kar zadeva možnost izpusta na pašo. In tudi za sodobnimi hlevi poskušamo biti konkurenčni drugim kmetom, kmetom v drugih državah. Eh, In še k vprašanju, kdaj je pravi čas, da bodo vsi ta kmetijska gospodarstva delovala stotstotno ekološko. Mislim, da ni časovni faktor odločilnega pomena. Čas bo pravi, ko bo trgu uspelo, da lahko mi kmetje živimo od proizvodnje naših eh, pridelkov. To je odgovor. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvolite. Si, donc, euh, ja Najlepša hvala. Vprašanja so bila zelo zanimiva. Poskušal bom na hitro povzeti. Eh, ko govorimo o mešanih kmetijah, eh, ni eh, pomemben časovni okvir. V Franciji Eh, imamo cilj, da poskrbimo za prehod na izključno ekološko kmetijstvo, ampak tukaj gre tudi za način proizvodnje, eh, za izpolnjevanje tehničnih eh, zahtev. Nekdo, ki se recimo ukvarja z proizvodnjo medu, če Eh, se eh, njegove površine nahajajo v bližini določene tovarne eh, in je nemogoče izvesti ustrezen pregled, ki bi zagotovil zgolj ekološko pridelavo, nima druge možnosti, kot pa da se odloči za mešano proizvodnjo. Torej, več takšnih primerov je v Franciji in ne vem, ali so druge države bolj napredne od nas, ampak. Uh Mi imamo proizvajalce, ki želijo preiti na izključno ekološko pridelavo, a uh, jim je nažalost to onemogočeno, kot recime, recimo v primeru proizvajalca rdeče pese. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje o dobrem počutju uh, živali. To vprašanje nekoliko presega okvir današnje razprave. To je tudi zelo težavna tema, kajti tudi v okviru ekološkega kmetijstva se eh, zastavljajo določena vprašanja, eh, recimo eh, kastracija, ki jo zahteva eh, trg, torej po eni strani družba zahteva to vrstno proizvodnjo, po drugi strani prepoveduje kastracijo in eh, to povzroča eh, težave. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Morda sem bil nekoliko predolg, ampak prosim vas za potrpešljivost. Najlepša hvala. In še zadnja govornica. Najlepša hvala. Omenili ste ostanke. Sama menim, da ostankov sploh ne bi smelo biti. vendar pa imamo tudi vprašanje gensko spremenjenih organizmov. To bi morali pa polnoma prepovedati, če želimo zdravo kmetijstvo. Nemogoče je namreč, da do kontaminacije ne bi prišlo. Pri koruzi je skoraj nemogoče, da ne bi prišlo do kontaminacije z konvencionalnih na ekološko predelavo. Potem imamo tudi vprašanje o mešanih gospodarstvih. Sama sem mislila, da bi gospodarstva morala biti izključno ekološka, vendar imamo v naši državi naprimer ovce, ki se pašejo na kmetijah, ki niso ekološka, kajti tam imajo veliko koruze in žita, naprimer. Pri zelenjavnih vrtih pa mislim, da ne bi dovolila mešanih kmetijstv, zaradi tega, ker tukaj lahko pride do goljufij. Meje morajo biti zelo stroge, kajti če ne pride do škandalov. Tudi pri uvozu enake morajo biti mejne vrednosti kot pri Evropski uniji. Ne vem, kako se izvaja nadzor, ampak ne sme biti tako zelo težko. potem imamo še vprašanje glede semen. Zelo težko je najti semena s certifikatom in jih moramo zaprositi od drugot. To ni velika vira, vendar pa ta semena niso prilagojena na našo zemljo, zato ne vemo, kako bodo semena uspevala. Zato sem predlagala menjavo, da bi to omogočala tudi uredba med samimi pridelovalci, da bi lahko tudi spodbudili raziskave na tem področju. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Čučiš, to bil je. Najlepša hvala. E, prisluhnili smo resnično zanimivim prispevkom, dobili smo zelo veliko novih informacij, tako da bomo lahko bolje pripravili naše poročilo. Tisti, ki so se že oglasili prvič in niso mogli govoriti še enkrat, lahko svoje vprašanja pošljajo tudi pismo. Zdaj še enkrat dobi besedo, bo poročevali s hojstnik. Eno minuto, prosim. Äh, Hvala lepa vsem referentom äh, na tej javni predstavitvi. Dobro je, da kdaj äh, svoje povedo tudi praktiki. Mislim, da je bila kritika dokaj enotna. Komisija je mm, presegla z svojimi določili to, kar je hotela doseči. Vsi želimo naprej razvijati to uredbo. Škoda, ker besede ni dobila tudi komisija, ampak eh, komisiji smo povedali, kako mora naprej obravnavati svoj predlog, eh, preden mi pripravimo svoje predloge. Ko bomo iskali in podali predloge, odgovore glede nadaljnega razvoja, moramo misliti na to, da potrebujemo praktično ureditev, gre namreč za kmete in zato je pomembno, kako oni gledajo na izvajanje tega. Združenja kmetov so razvijala to zakonodajo, ne pa inštitucije, sploh tudi na področju ekoloških semen. Zato moramo prisluhniti zvezam in združenjem, saj so oni pravzaprav eh, najbolj zaslužni za razvoj na tem področju. Hvala lepa za vse prispevke, mislim, da smo se veliko naučili. Zdaj je stvar parlamenta, komisije, sveta, da naredijo svoje in eh, upam, da bomo s skupnim ciljem eh, prišli tudi do skupnega cilja in ne bomo spet predolgo čakali saj sektor potrebuje jasna eh, določila, jasne omejitve in politiko, ki bo podpirala sektor, ne pa ga omejevala. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala lepa tudi Evropski komisiji, ki je imela svoje predstavnike tukaj, ki so poslušali tudi naše prispevke. Še enkrat se zahvaljujem vsem referentom. In eh, zdaj bomo naredili kratek eh, odmor, eh, preden nadaljujemo z sestankom koordinatorjev. Hvala lepa. Zdaj pa prosim vse, ki niso koordinatorje, da zapustijo dvorano. Hvala lepa. Hvala.